dear colleagues let's uh, start our session today spoštovani kolegi predlagam da začnemo najprej sprašujem ali ima kdo morda kakšen predlog za spremembo dnevnega reda ne prav tako ni nobenih obvestil predsednika in če ni kakršnih koli pripomp na zapisnike sej 26. januarja, 2. februarja in 9. februarja, jih eh, lahko tudi potrdimo. In ob tem mi dovolite, ker med nami pozdravim parlamentarce iz Hrvatske predstavniškega doma Zanzibarja in Tanzanije. Kot veste, sta Zanzibar in Tanzanija ena od prioritet Evropskega parlamenta. Naša skupina za podporo demokraciji in koordinaciji volitev je Tanzanijo identificirala kot eno šestih prioritetnih partneric za razvoj aktivnosti na področju demokratizacije v letu 2015 in današnji obisk je prvi korak pri razvoju tega partnerstva in pri razvoju konkretnih nadaljnih pobud tako z predstavniškim domom, kakor tudi z drugim domom Tanzanijskega parlamenta. Oktobra bodo v Tanzaniji potekale volitve, zato je zelo pomembno letošnje leto. Predlagani referendum o ustavni reformi pa je bil nedavno preložen in eh, naši gosti bodo verjetno na to temo tudi povedali kakšno podrobnost. Danes je pred nami odlična priložnost, da prisluhnemo gostu in kolegom glede priprav in izzivov, s katerimi se soočajo v Zandibarju in Tanzaniji pred temi volitvami. In ob tej kratki uvodni besedi pa vas eh, pozivam, spoštovani gospod predsednik, da podate svoj prispevek. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Imam prav? Ja? Ja. Sigurno je kdo kakšen podpredsednik tu v našem okolju. Dobro, hvala lepa, gospod podpredsednik. Lep pozdrav vsem. Veseli me, da sem danes lahko tu in da z vami delim zamisli naše delegacije iz Zanzibare Tanzanije, iz predstavniškega doma. Spremlja me še pet drugih članov, poleg mene in štirje uradniki. Eden od njih je tudi registrar našega parlamenta, gospod Hazi Samat, ostali pa nekdani glavni minister Zanzibarja, ki je bil tudi vodja uradnih poslov v našem parlamentu zboru. Izvolite, če se lahko samo dvignete, da se lahko pozdravimo. Z nami je tudi gospod Abdala Džuma, če lahko ustanete. Gospod Hamad. Gospod Wanu Hafid Amer. Gospod Zahra Al-Hamad. še registrar našega parlamenta in jaz sam, Amer Gefičov, sem eh, predsednik predstavniškega zbora. Že 20 let sem predsednik našega parlamenta. In z vami bi rad delil izkušnje, ki jih imamo z vlado narodne enotnosti v naši državi. Tako da bi v nekaj minutah podal to predstavitev. In dovolite mi, da začnem z zelo kratkim zgodovinskim orisom oblikovanja vlade narodne enotnosti na Zanzibarju. Vlada narodne enotnosti izhaja iz ne pričakovanih eh, svobodnih pogovorov, ki so se razvili v prijateljske pogovore med nekdanjim predsednikom Zanzibarja, in generalnim sekretarjem takratne opozicijske politične stranke, Državljanske združene fronte, COF, pod vodstvom gospoda Šarif Hamada, ki je zdaj prvi podpredsednik Zanzibarja in sicer od 5. novembra 2009 dalje pogovori med obema so potekali v tajnosti in le ona dva vesta vse podrobnosti o teh pogovorih. Ampak, vendarle, koliko razumemo, vsaj po tem, kar sta nam povedala kasneje, da sta se pogovarjala predvsem o tem, kako ustanoviti vlado narodne enotnosti, kar je potem tudi sprožilo pogovore med obema pričnima strankama, torej vladajočo stranko do sedaj, tako na Zanzibarju in v Tanzaniji, in pa stranko COF, ki se je v bistvu strinjala z ustanovitvijo vlade narodne enotnosti. To se torej se je dogodilo po pogovorjih, po dialogu med obema strankama. Prišlo je do več sestankov na različnih lokacijah, eh, tudi v Dare Salama in v Padamoju. No in tam je bilo oblikovano stališče, da je pomembno, da ima Zanzibar vlado narodne enotnosti. In to zato, ker je dolgo časa veljala pad pozicija iz eh, zgodovinskih razlogov, ki je preprečevala nadaljni razvoj Zanzibarja. In zato smo se odločili za vlado narodne enotnosti, da lahko na ta način premostimo to pad pozicijo in da spodbudimo razvoj države z miroljubnim prijateljskim dogovorom med obema ključnima strankama. Torej, po tem dialogu med obema vodjema političnih strank eh, na Zanzibarju, torej nekdani predsednik Zanzibarja gospod Karume in generalni sekretar Šerif Hamad, No in eh, on je bil nekdaj učitelj. To, pome, to pove tudi njegovo ime, ki v arabščini pomeni učitelj. Torej, dogovorila sta se in potem, ko je bil podan tudi predlog v parlamentu o tem, kako se pomakniti v smer vlade narodne enotnosti, je prišlo do izmenjave mnen in predlog okrog vprašanja vlade narodne enotnosti je bil, da bi imeli vlado, v kateri bodo predstavniki teh dveh političnih strank skupaj to vlado vodili. No, in to smo tudi storili in to je rešilo vse te probleme, ki smo jih imeli to je nova oblika vladavine v Tanzaniji. Eh, vi v Evropski uniji ste vajeni koalicijskih vlad eh, in eh, vedno imate tudi opozicijo, ampak v naši obliki vlade narodne enotnosti pa uradne opozicije nimamo. Seveda se človek lahko zdaj vpraša, ali večstrankarska demokracija s takšno obliko vladavine tudi lahko ustrezno cveti, glede na to, da nimamo uradne opozicije v parlamentu. Ampak lahko povem, da da, da demokracija deluje zelo dobro in eh, mlajši eh, predstavniki obeh eh, strank delujejo kot nekakšna opozicija. In Oni so v bistvu naša opozicija pri določenih vprašanjih. Seveda v prvih vrstah v parlamentu sedijo vladni ministri. In ti so tudi najpomembnejši člani v parlamentu. Ampak vendarle parlamentarna demokracija deluje, kljub temu, da imamo to vrstno obliko vlade narodne enotnosti. In ni nekakršnih poskusov spodkopavanja modela večstrankarske demokracije v Zanzibarju in Tanzaniji. Ampak mi smo se odločili pač za takšno obliko vlade narodne enotnosti in zdaj se lahko sprašujemo, zakaj imamo takšno vlado za celotno Tanzanijo, za eh, Zanzibar in za celinsko Tanzanijo. No, zgodovinsko ozadje se tu razlikuje. Zgodovinsko ozadje Zanzibarja je, da smo po vsakih volitvah imeli večino, ki je zmagala praktično za las in je bilo zato zelo težko voditi vlado z zelo malo številno večino če pogledamo primer volitev iz leta 1995, vladajoča stranka je imela takrat 26 sedežev v parlamentu od 56. Tako da vidite, kako majhna tista večinska pozicija vladajoče stranke je to bila. In zato je prišlo do tega merjenja moči, kako torej voditi vlado, ne da bi spodkopavali razvojne projekte v eh, državi. No, ampak na celini pa je druga stranka eh, večinoma zmagovala z kar veliko večino, da tam ne bi le potrebe po vladi narodne enotnosti. No, in to je potem pomenilo, da je zmagovalec pobral vse. Tista stranka, ki je zmagala, je tista, ki je sama oblikovala vlado. No in tako smo oblikovali vlado narodne enotnosti. In tega smo se lotili z več različnih vidikov. Najprej politične stranke, ki so vodili dialog eh, predhodno. No in predstavniški dom je potem sprejel ustrezno zakonodajo, sprejel tudi resolucijo o vladi narodne enotnosti, ampak pomembno je bilo tudi sprejeti zakonodaje za potrebe referenduma. Naša ustava kaj takšnega sploh ni predvidevala. Tega sploh ni bilo vsebinsko v ustavi. Zato so bile potrebne spremembe ustave, ki sploh dovoljujejo vlado narodne enotnosti. To torej smo sprejeli in s tem smo tudi volilni komisiji Zanzibarja poverili pooblastila za to, da opravi referendum. Torej naredili smo tudi to, ne le, da smo sprejeli odločitev vladi narodne enotnosti, ampak smo organizirali tudi referendum. Torej, če zaključim, ekscelenca gospod podpredsednik, lahko povem, da je bil proces, ki je vodil do vlade narodne enotnosti, utemeljen na treh elementih. Dolga razprava, dolg dialog med političnimi strankami, ki se je zaključil z dogovorom med političnimi strankami in eh, njihovimi vodji na Zanzibari, potem odločitev predstavniškega dvoma, o, doma, oprostite, <laughs> o sprejetju resolucije o vladi narodne enotnosti in potem tudi sprememba ustave z desetim eh, amandmajem, ki je omogočila postavitev vlade narodne enotnosti. No, parlament Zanzibarja je pod mojim vodstvom sprejel tudi zakonodajo o referendumu, ki je kasneje omogočila javnosti, da se izreče o tem, ali želi vlado narodne enotnosti ali ne. No in rezultat referenduma, ki smo ga upravili, je bil 66,4 odstotka za vlado narodne enotnosti, 33 eh, in nekaj odstotkov pa je bilo proti. S tem je torej bila ustava tudi spremenjena, saj je rezultat referenduma pokazal večinsko podporo vladi narodne enotnosti. Tako, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa za to, da ste prisluhnili moji predstavitvi. Hvala lepa. Preden kolega vprašam, ali ima kakšen komentar, pa bi jaz sam najprej vprašal, kako je z razmerami v vaši bližini, ki so dokaj nestabilne, na rogu Afrike. Kako to vpliva na politično življenje in na razmere v vaši državi? Nam lahko poveste kaj o tem? Razmere v soseščini, torej na vzhodu Afrike, Kenija, Uganda, Ruanda, Brundi in kot veste je soseda Kenije Somalije. Torej v regiji so določeni problemi. na meji med Kenijo in Somalijo, kajti problem Al-Shababa je problem, ki se ga zavedamo vsi. Vsi vemo, kaj se dogaja v, v zadnjem letu in več eh, v Somaliji in tam ni ravno zelo stabilne vlade. No in eh, v Keniji je tudi težava z eh, gibanjem Al-Shabaab, ki se bori in povzročajo nestabilnost v Keniji. Kot veste, je prišlo do napada na nakupovalni center, ker je bilo 67 ljudi ubitih, potem tudi napad na eno od univerz, več kot 140 mrtvih, tudi to menijo, da je delo Al-Shababa. Ampak sicer pa imamo zelo dobre odnose s sosedi, kaj ti to vrstnih težav drugimi sosedami eh, ni, razen v Somaliji, v Somaliji, ampak tam je vmes še Kenija. Lahko povem na kratko, da gre Tanzaniji politično zelo dobro in upamo, da bomo oktobra letos lahko šli na splošne volitve in referendum pa upamo, da bo potekal še julija letos pred monitorjem. Hvala, gospod Tanek. Hvala, gospod predsedujoči in uh, eh, dobrodošljica delegaciji Zanzibarja. Gre za arhipelag, s katerim ima moja država, moja domovina, družbeno kraljestvo, zelo dolgotrajne vezi in zdaj je to sestavni del Tanzanije kot uh, polavtonomna republika. No, mene zanima vprašanje radikalizacije in napadi, ki so se dogajali v zadnjih eh, letih strani Ovamša. Prihajalo je do napadov na cerkve, na anglikansko eh, katedralo, na turistične destinacije, bare in tako naprej. V kakšni meri to predstavlja grožnjo varnosti na vaših otokih, do kakšne mere to otežuje. Turizem je morda to sploh namen in na kakšen način se vaši eh, mladi pridržujejo ali šababu ali pa ISISu, ker to je ključno vprašanje tudi z vidika globalne varnostne slike, torej kaj se dogaja na Zanzibarju. Hvala lepa za to dobro vprašanje. V Amšo je registrirano združenje, torej gre za skupino posameznikov, ki so sicer muslimani, vendar niso povezani z ISISom ali s katero koli skupino iz vrsta Al-Kaide ali Al-Shababa. To je pač skupina ki prihaja iz Zanzibarja. In mi v bistvu se nismo čez takšnega želeli na Zanzibarju in eh, zanzibarska vlada zelo nasprotuje dejanje Moamša. In eh, tisti, ki so sodelovali pri ravnanju Moamša, so sedaj že pred eh, sodiščem proces proti njim poteka in čakamo na zaključek sojenja. Ampak eh, v osnovi lahko povem, da je Oamšo skupina, ki ni povezana z nobeno politično stranko in nima nobene povezave. Eh, ne vem, ali je povezana z morebitnimi drugimi mednarodnimi muslimanskimi organizacijami, ampak je to skupina, ki je mm, samonikla skupina Zanzibarja, ki trdi, da niso bili kot muslimani deležni enakopravne obravnave, ampak vlada je zdaj že ukrepala, da to prepreči in vsi tisti, ki so sodelovali pri tem, so že pred eh, sodiščem, kjer pa proces še poteka, da samo čakamo na končno odločitev sodišča. Hvala, gospod Kukan. I just greeted I'm our already back in Zanzibar. In their language, in Swa Mr. Kiswahi Kiswahili. The translation Swahili does not work, so. <laughs> Never mind. It will, be, it will be between myself and the. Nič hudega, se bom pomenil sam z delegacijo, tudi če ni tolmačene iz jezika Swahili. No, hvala gospod predsedujoči. Dobrodošlico bi rad eh, izrekel delegaciji iz te čudovite afriške države. Na začetku ste dejali, da bi morali več pozornosti nameniti Tanzaniji, Republiki Tanzaniji kot celoti. In mislim, da ja, to je država, ki ni prav veliko v poročilih, v novicah, kar je kompliment. In mislim, da moramo ukrepiti naše sodelovanje z vami. Uh, Pred koncem letošnjega eh, leta vem, da vas čakajo parlamentarne volitve in prepričan sem, da bo Evropska unija tja odposlala tudi volilne opazovalce. In to bi veljalo izkoristiti kot priložnost za to, da še bolj spoznamo razmere tam in ko se bo delegacija vrnila, mislim, da bi morala postati še bolj aktivna pri vzpostavljanju še aktivnejšega sodelovanja med EU in vašo državo. Hvala lepa. Hvala lepa. Res je, Tanzanija zelo tesno sodeluje z Evropsko unijo. Deležni smo bili tudi zelo dobre podpore z vaše strani na različnih področjih, tudi kar zadeva vprašanja razvoja. Eh, misija Evropske unije je bila zadnjič v Tanzaniji no, tudi mm, v okviru opazovanja volitev in eh, zdi se, da nam je šlo takrat kar dobro in upamo, da bodo tudi tokrat naši pristojni organi povabili eh, evropske opozovalce in s tem upam, da res ne bi smelo biti težav, kajti mislim, da smo z vami odlično sodelovali in da tudi tokrat ni nobene ovire za to, da ne bi misija EU spremljala in opazovala naših volitev. Tako da so naša vrata odprta. Prosim, pridite, opazujte, spremljate naše volitve in pripričan sem, da bodo pristojni organi v vseh okrožjih omogočili dostop. Gospa Futiga. Hvala, gospod predsedujoči. Vaša ekscelenca, spoštovane poslanke in poslanci parlamenta Zanzibar in Tanzanije, rado bi vas toplo pozdravili na današnjem zasedanju odbora AFED. Omenila bi vlogo Tanzanije v regiji in tudi širše na afriški celini kot zgled miru in sprave. Naj spomnim na sporozumi za Ruše, za Burundi in tudi druga vaša prizadevanja. Zanima me, kako vi vidite stabilnost v regiji v tem trenutku, sploh glede na to, da prihaja do kršitev sporozuma, mirovnega sporozuma in sporozuma o spravi za Ruše. Kakšne so možnosti za to, da bi vendarle ohranili mir po dolgih letih državljanske vojne v državah kot eh, Burundi, Ruanda in tudi Kongo. Okay, thank you very much. Uh, in... ja, najlepša hvala tudi za to vprašanje, gospod. Tanzanija se je vedno v prvi bojni liniji pravzaprav zauzemala za to, da bi mir prevladal tako pri nas kot v sosednjih državah. To, kar se je dogajalo v Burundi in Rwandi, to, kar se dogaja že kar nekaj časa, je izziv tudi za nas pravzaprav. Pred nedavnim smo zaradi tega vprašanja, pa že tretjega mandata predsednika v Burundiju, eh, bili priča težavam. Mislim, da njihova vlada trenutno dela na tem problemu. V Tanzaniji imamo sistem, ki omogoča samo dva petletna mandata. lupamo, da bo tudi naša vlada v Tanzaniji, voditelje v Burundiju, pozvala, da tudi v svojo ustavo zapišejo to pravilo dveh mandatov. To mislim, da je tisto najbolj žanje, zaradi katerega je izgubilo življenje kot nekaj oseb. Tanzanija, se je vedno borila za to, da bi mir prevladal ne samo v Tanzaniji, ampak tudi v sosednjih državah. Da naj vas spomnim, da je bila Tanzanija ena izmed prvih držav, ki se je osamosvojila. In rekli smo, da Tanzanija ne bo nikoli neodvisna, če oziroma okolikor ne bodo neodvisne vse afriške države. Tako da je bila Tanzanija v prvi bojni liniji, tako rekoč, takrat, ko smo se prizadevali za to, da bi ostale države se osamosvojile in da bi mir prevladal tudi tam. In to na demokratičen način v vseh teh različnih državah v Afriki. Upamo torej, da bo naša vlada pozvala te burundijske voditelje za to, da rešijo to zagato in da pač že nehajo ukrepati tako, kot so ukrepali do zdaj. Najprej hvala, gospod Makalis. Spoštovani gostje, dame in gospodje, odlično je, da ste danes z nami. Tu prihajam iz Nemčije in kot verjetno veste, imamo v Nemčiji 16 zvezdnih držav, kjer imamo podpisana individualna partnerstva in sam sem bil premijer. Um, ena izmed zvezdnih držav, ki ima podpis, podpisan tudi sporozum o sodelovanju s Tanzanijo in vem, koliko projektov smo vodili v tej državi, preko katerih smo nudili pomoč, tudi finančno pomoč. Dve vprašanje imamo, oziroma imam za vas. Kdaj menite, da bo prišlo do volitev? In če ne veste tega, vas sprašujem, kdaj menite, da bojo saj naznanili datum volitev? Eh, in potem še drugo vprašanje, kako gre Tanzaniji na področju turizma? Thank you very much indeed. Najlepša hvala. V skladu s tanzanijsko ustavo moramo volitve organizirati zadnjo nedeljo vsakega oktobra po preteklih petih letih upamo, da bomo letos volitve imeli 25. oktobra, torej letos 2015. Upamo, da bomo torej takrat organizirali volitve, ker je tradicija ta, da organiziramo volitve zadnjo soboto oktobra po preteklih petih letih. To bo letos 25. oktober. Torej upamo, da bodo volite 25. oktober. Kaj je bilo drugo vprašanje? Kakšni so vaši bodoči načrti na področju turizma, da je čudovita država? Ja, hvala. Se bom tega vprašanja lotil na dva dela, tako rekoč. Najprej glede Zanzibarja. Kot veste, naša zvezdna vlada ukrepa tudi v Zanzibarju in, na, in v Zanzibaru je turizem pravzaprav sektor, ki prinese, ki je na drugem mestu v smislu gospodarske uspešnosti. Torej, turizem mora za Zanzibar, je za Zanzibar, za, za Zanzibar postal drugi najuspešnejši gospodarski sektor in isto velja za našo zvezdno vlado, ki spodbuja turizem. Zato, da bi dobili prihodke tudi iz tega področja. Kot veste, imamo naprimer za lov več uh, območij, naprimer področ, območjo okoli Kilimanjara. V Zanzibarju imamo potem čudovite plaže, vsi ste več kot dobrodošli, da obiščete Zanzibar in da se sprostite na naših čudovitih plažah. Turizem je torej zelo donosen gospodarski sektor za vlado Zanzibarja. Najlepša hvala, gospod Sana Gomez. Thank you, sir, for being here with us. I'd... Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem gostom, da ste danes z nami. Imate zelo dolgo sodelovanje s Kitajsko in Kitajska je ogromno vlagala ne samo pač v tradicionalno infrastrukturo, kot so železnice, vlagali so tudi v strateške projekte, projekt Bagamojo naprimer. In to je povezano tudi z iskanjem energentov, tudi vi ste odkrili kar nekaj nahajališč plina. Zanima me, kako vi ocenjujete vaše sodelovanje s Kitajsko. v drugih državah se to včasih povezuje tudi s priložnostmi za korupcijo. Kako to poteka v vaši državi? Ker zadeva boj proti korupciji. Vem, da ste odpustili enega izmed ministrov um, zaradi korupcije. Zanima me, če imate uh, težave z za protipravno prilastitvijo zemlišč. Vem, da je bil to um, problem, ki je povezan tudi s tem odkritjem nahajališč uh, plina in tako naprej. Bi lahko malce pojasnili, kako, kako je s tem? Ja, najlepša hvala. Tanzanija ima ogromno prijateljev, tako v Afriki kot drugot v Aziji, tudi v Evropski uniji in drugih koncih sveta. Kitajci so naši prijatelji že zelo dolgo časa. Z njimi sodelujemo zelo dolgo časa. In Kitajska nam nudi pravzaprav brezpogojno pomoč. In to je odlično za revne države, da pač pomoč, ki jo dobimo, naprimer strani Kitajske, ni pogojena. Omenili ste to protipravno prilaščanje zemlišč. To se dogaja v Tanzaniji, tudi v Aruši. In to vrstno protipravno prilaščanje zemlišč. Je pravzaprav to, da naprimer vlada vzame um, neke parcele brez um, primerne kompenzacije. Ampak to vprašanje smo zdaj uredili v novi ustavi, ki bo potrjena julija letos. Tam bomo priznali pravice kmetov, pravice ribičev. In s temi spremembami želimo nasloviti to težavo protipravnega prilaščanja zemljišč. Ko mora vlada razlasniniti naprimer kmeta, nekega rejca, nova ostava določa, da mora vlada ponuditi primerno kompenzacijo. Zato, da pa razlaščena oseba ne bo imela nikakršnih težav, ko bo um, se preselila drugam. Smo pa v ustavi predlagali še nekaj. Naprimer, če, potreb, če vlada potrebuje neko zemljišče za nek uh, razvojni projekt, se lahko lastniku oziroma lastnici da drugo parcelo um, kot kompenzacijo. Če pa to ni možno, bo pa ta oseba prejela primerno kompenzacijo. To je zdaj urejeno v ustavi, ki eh, jo bomo, so upam, da potrdili tam nekaj meseca julija. Torej, gospod podpredsednik, sam, nisem sam prišel danes, s celotno delegacijo smo eh, obiskali parlament in zanima me, če bi še želel kdo iz naše delegacije karkoli dodati. Da lahko tudi jim damo besedo, če želijo karkoli dodati. Gospodu Čajnci Valahol bomo dali besedo, je bivši minister v Zanzibaru in tudi vodja vladnih poslov v našem predstavniškem domu. Ja, hvala, gospod predsednik. Naj še sam poskušam odgovoriti na vprašanje gospoda Tenokra v zvezi s tem, kakšna vlogo ima Tanzanija v smislu zagotavljanja miru v naši vzhodnoafriški reziji. Kot vsi vemo, je Tanzanija v zadnjem času imela vodilno vlogo tako na političnem področju kot na diplomatskem področju. In Tanzanijo zares skrbi mir in pa nestabilnost v določenih državah, v naši, sosed, v, v naši soseščini, naprimer to, kar se dogaja v Burundiju. Predsednik Korunziza želi, da se mandat podaljša še tretjič, e, zaradi tega je prišlo do teh demonstracij v Burundiju. Ampak to sporno vprašanje je pravzaprav povezana tudi s tem um, mirovnim dogovorom iz Aruše. Tam v tem dogovoru piše, da ima predsednik lahko dva mandata. Ampak kdaj začnemo šteti ta dva mandata? To je težava. V tem mirovnem sporazumu je določeno, da bomo imeli petletno obdobje, vrste, neke vrste prehodno obdobje. Torej, prehodno obdobje je trajalo pet let, potem imamo še eno petletno obdobje, ko bo začela veljati, ko je začela veljati a, trenutna ustava. Torej, predsednik Kurunzija pravzaprav zdaj spodbuja, a, oziroma Eh, izpostavlja vprašanje, ali je bil tisti prvi petletni mandat, ki se je odvizel v prihodnem obdobju veljavl ali ne, oziroma ali ni se šteje ali ne. Zdaj se pač poskuša obrazložiti oziroma ugotoviti to, ali je bilo prehodno obdobje vključeno, se šteje v štetje teh predsedniških mandatov ali ne. In mi menimo, da imamo tudi mi kot sosedna država neko odgovornost, v zvezi se moramo s burundijsko upravo in se pogovoriti o tem vprašanju. Kot rečeno, nas ta politična nestabilnost skrbi, situacija je resna in mislim, da to lahko ogrozi vst napredek, ki je bil dosežen do sedaj. Glede Kitajske, zanimalo vas je, zakaj se Tanzanija povezuje s Kitajsko, zakaj dobivamo razvojno pomoč. Kot veste, imamo s Kitajsko že zelo staro prijateljstvo. Pred 50 let so se začeli naši odnosi in Tanzanija gleda na Kitajsko kot na dobrega prijatelja. Kitajska je pomagala Tanzaniji takrat, ko smo pomoč, razvojno pomoč zares potrebovali v 60-ih letih, naprimer takrat je Kitajska Tanzaniji dala denar za to, da smo zgradili to osvoboditveno železnico, ki je Tanzanijo povezala z Zambijo. Drugi razlog, zakaj imamo tako dobro prijateljstvo s Kitajsko, pa je ta, da ko Kitajska sodeluje za katero koli afriško ali azijsko državo, dobro Evropska unija, razvojno pomoč vedno povezuje s človekovimi pravicami in upravljanjem in tako naprej. Kitajska pa ne. Če želi Kitajska pomagati, pač če želi ponuditi razvojno pomoč afriškim državam, te pomoči ne povezuje s um, naprimer, človekovimi pravicami, z, z vprašanjem upravljanja in tako naprej. In to je dobro za afriške države, ker se lahko emancipiramo, na ta način dobimo to razvojno pomoč. To je torej eden izmed razlogov, zakaj je Kitajska tako dober prijatelj za številne afriške države, zlasti v smislu razvojne pomoči toliko. Najlepša hvala. Zanima me, če se želi oglasiti oziroma postaviti vprašanje še kakšen kolega oziroma kolegica. Ne? Dobro, potem pa najlepša hvala vaša ekscelenca za to priložnost. Upam, da se bodo uresničili vse vaše besede, ki ste jih omenili v smislu pač politične prihodnosti vaše države. Thank you so much, Mr. I'm to be here with you and share with you some of these informations. Ja, veliko veselje mi je bilo, da sem danes tu z vami in da sem lahko z vami delil tudi te informacije. We move on directly to the next point. Dobro, predlagam, da gremo naprej na naslednjo točko. Gre za obravnavo poročila gospe Gomeš vpliv sprememb na evropskih obramnih tarih na varnostne in obramne zmogljivosti v Evropi. Gospa Gomeš je prosila, da organiziramo to razpravo, tudi zato, ker te razprave nismo uspeli organizirati prej. Razprava bo torej trajala do pol šestih, takrat pa bomo glasovali in glasovali bomo tudi o tem poročilu, če se ne motim. Gospa Gomes, izvolite. Najlepša hvala, hvala gospod predsednik. Na to priložnost bi želela izkoristiti predvsem zato, da prisluhnim kolegom, ki bi želeli pokomentirati to poročilo. Sama pa bi se zaenkrat predvsem želila zahvaliti poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Mislim, da nam je uspelo um, sprejeti celo vrsto različnih kompromisov glede bistvenih elementov. Njihovo sodelovanje je bilo izjemno konstruktivno in na ta način smo izboljšali uh, to poročilo. Še nekaj bi želela izpostaviti pogosto prihaja do neke vrste kolizije, konfliktov glede pristojnosti z drugimi odbori, ampak eh, v tem primeru smo z Emkom odlično sodelovali. Ta tema, torej vpliv sprememb na evropskih obramnih trgih, na varnostne in obramne zmogljivosti v Evropi. To temo sem pač obravnavala z našega zornega kota kot eh, pač odbor za zunanje zadeve na ta način smo želeli zagotoviti, da bomo tudi mi prispevali, uh, oblikovali nek prispevek za junijsko zasedanje obramnih ministrov. Želeli smo gotoviti, kako se izvajo direktive glede javnih naročil na tem področju in tako naprej. Tista prava ocena izvajanja uh, pa je nekaj, kar moramo izpeljevati skupaj s kolegi iz MK. Mi pa smo pravzaprav to situacijo ocenili z političnega zornega kota, kako um, ta zakonodaja vpliva na obramne zmogljivosti v Evropi, zlasti zdaj, ko vemo, da jih zares potrebujemo. S poročevalcem iz MK sem torej, odlično sodelovala, oziroma s poročevalko. Gospa poročevalka. gospod Galapi, smo odlično sodelovali, razumela je pač, kako so deljene pristojnosti, nismo se nekjer prikrivali, sodelovanje pravzaprav potekalo tako dobro, da so razumeli določene naše pomislike v zvezi s eh, tem tako imenovanim vprašanjem offsetov. Nasprotne dobave torej. Evropska obramna agencija nasprotno dobavo dojema kot nek prehodni mehanizem pravzaprav. In vprašanje je, če bomo to uporabljali zato, da bi okrepili to industrijsko bazo, ki jo imamo zlasti na področju raziskav in razvoja na področju obrambe. Komisija pa je imela malce bolj negativno stališče, ki je izhajalo iz pač logike internega in notranjega trga. No, ampak skratka, kolegi iz odbora EMKO, zlasti po zaslugi poročevalke, so zares razumeli naše pomisleke in uspeli smo vključiti pač prav, pravzaprav identično formulacijo mi in pa na odboru EMKO, kar je izjemno pomembno. Na ta način smo zagotovili, da bodo naše. Um, sporočilo bolj jasno slišali vsi. Prav tako bi se želela zahvaliti komisiji, Evropski eh, obramni agenciji in pa svetu za odlično sodelovanje. Mislim, da je to poročilo dobro, pošilja zelo smiselno eh, sporočilo, če ga bomo seveda potrdili najprej na odboru in na parlamentu. Menim, da bo to sporočilo zares prišlo do naših vlad. Opazili smo namreč, da določene evropske vlade, ne vse, ampak nekatere, zaradi gospodarske krize vrčujejo tudi na področju obrambe. Posledice pa so zelo resne. Odtujili so pravzaprav te strateške tehnologije, strateška podjetja, zaradi česar se soočamo z višjimi tveganji spet druge države, kjer gospodarska situacija ni tako resna, pa pravzaprav ne izvajajo pač vračevalnih ukrepov, ampak včasih situacija ni dobra za njihove davkoplačevalce, zato ker so to vrstni trgi obrambe zelo nepregledni, korup, eh, primerov korupcije je kar veliko, veliko potencijala je za to, tako da najlepša hvala še enkrat vsem za vse kompromise, mislim, da je naše sporočilo izjemno jasno. In na koncu naj rečem samo to, da upam, da bo tudi svet eh, prisluhnil temu poročilu in potem tudi ustrezno ukrepal. Hvala. Yes, Mrs. Najlepša hvala. Gospod Ljuzek ima besedo. Ja, vielen Dank. Um, in der ersten... Hvala lepa. Kot je bilo rečeno že pri prvi izmenjavi mnen, naša skupina GUE-NGL ima kar pomembne pomisleke glede ukrepov, ki jih predlagate v vašem poročilu, gospa Gomeš, in tudi glede samega usmeritve tega poročila. Še posebej nas skrbi krepitev industrijske, obrambno-industrijske baze, kot vi to omenjate, eh, sploh kar zadeva dačno lešave za obrambne in oborožitvene projekte sodelovanja, prav tako financiranje obrožitvenih in obrambnih eh, projektov iz proračuna EU. To je nekaj, kar ima v podboru sede tudi zelo visoko prioritete. Tako da lahko povem, da gre to v bistvu za programe subvencioniranja obrožitvene industrije in naša skupina to odločno zavrača. So pa zadeve, ki jih izredno podpiramo. Točki 12 in 13, to menimo, da je nekaj, kar lahko izredno podpremo, sploh kar zadeva vašo kritiko in zahtevo, po krepitvi sistema nadzora nad izvozom orožja. Amandmaji in kompromisni predlogi po našem mnenju to poročilo sploh v teh točkah eh, samo še oddaljuje od eh, našega stališča. Še posebej tu pri teh eh, točkah 12 in 13, kar zadeva nadzor nad izvozom orožja. Tako da mislim, da bi morali ostati pri tem, to poročilo pa gre v popolnoma drugo smer, kot eh, bi se naši skupini zdela prava. Razorožitev mora biti ključno sporočilo, tu pa gre zadeva v napačno smer, v nasprotno smer, gre za krepitev vojaške opremljenosti z tudi visokimi obramnimi proračuni. In to mislim, da ima vpliv tudi na demokracijo. In sicer se s tem odpravljajo možnosti demokratičnega nadzora, prav tako se vpliv eh, obrambne industrije bistveno krepi, tudi s posledico, da če naj bi se ta politika začela izvajati, to privede do razširitve izvoza orožja. Mislim, da lahko kar rečemo, da bo to tisto, kar bo sledilo, tako da smo zato pripravili manjšinsko poročilo, ki je tudi že, mislim, da v rokah sekretarjata. Hvala, gospod Bitikofer. Um, no, kot se, posredstvo, nekaj bemerkungen. Čisto na kratko, predsedujoči, par pripomp najprej. Hvala, gospe Gomeš, za dobro sodelovanje. Mislim, da so tudi ti kompromisi dobri in spremljivi. Nimam pa tri pripombe, ki se navezujejo na to, kar je ravno kar dejala gospa Lusing. Izredno naj povem, da mi nismo mnenja, da bi morali plačevati za raziskave na področju oborožitve iz evropskega proračuna. Prav tako menimo, da je treba razmisliti o možnosti zmanjševanja izvoza orožja, tudi to je eden od razlogov, zakaj to podpiramo. In kot tretje, menim, da ni nobene neposredne korelacije med višino oborožitvenih ali eh, vojaških izdatkov in eh, vojaško sposobnostjo ali usposobljenostjo. Če pogledamo, koliko oborožitvenih projektov je bilo v Nemčiji, v preteklih letih. Ogromno, neverjetno veliko denarja se je porabilo za izredno malo novih dodatnih kapacitet. Denar je bil porabljen nenamensko in eh, verjetno v Evropi ni bilo nobenega drugega sektorja, kjer bi toliko denarja napačno in nenamensko porabili kot pri izdatkih za obrožitev. Tako da mislim, da z bistveno manj denarja lahko zagotovimo bistveno učinkovitejši. Eh, pristopi. To mislim, da mora biti cilj nas vseh. Mr. Galler, prosim. Ja, vielen, vielen Dank. Um, Gospod Galler, hvala lepa, se upravičujem za zamudo. Zastopam tudi kolega eh, Kircosa, ki je naš poročevalec v Senci. Bi pa ob tej priložnosti rad izrekel zahvalo Ani Gomež za dobro sodelovanje in tudi za dosežen rezultat. ki mislim, da smo ga dosegli s 14 kompromisnimi amandmaji. Mislim torej, da je iz tega nastalo dobro poročilo in mislim, da smo vsi skupaj ugotovili, da zaradi finančne krize, zaradi krčenja obramnih proračunov naša obramna sposobnost z leti peša in države članice in EU še nimajo pravih odgovorov na to spremenjeno varnostno situacijo in na, na grožnje, katerim smo izpostavljeni. Poročilo podarja strateško avtonomijo in pa zanesljivost oskrbe, tudi v interesu obrambe naših interesov. Ta termin strateška avtonomija pogosto sproža vprašanja ali celo majanje z glavo, tu gre za tiste misije, glede katerih smo se skupno dogovorili. Ne gre za to, da bi imeli strateško avtonomijo uh, proti ZDA ali nekaj izven okvirov NATO, to nima smisla, ampak moramo biti sposobni, da to, za kar se mi sami dogovorimo, glede česar mi soglašamo, da takšne operacije smo sposobni sami z lastnimi sredstvi tudi izpeljati. To je pomembno. Ostaja pa še en izziv, namreč naša industrijska baza na tem področju, to je treba razvijati naprej in upamo, da bo tako imenovani obrambni svežen pri izvajanju zagotovil tudi sodelovanje v okviru te industrijske panoge v Evropi. mislim, da s tem poročilom dajemo prispevek mi kot parlament tudi v pripravi na vrh junija 2015. Če bo vse tisto, kar Evropski parlament v zadnjih letih predlagal po zadnjem obramnem vrhu, če bi to šefi vladnih držav dejansko tudi izvedli mm, in če bi to Evropska unija kot celota to uveljavile, potem mislim, da bi bili danes na bistveno boljšem, kot smo. Prav tako smo naklonjeni temu, kar piše v poročilu glede dela Evropske obrambne agencije in pa komisije, kar zadeva zanesljivost oskrbe. Upamo pa, da bo na vrhu junija tudi pri tej temi prišlo do bistvenega koraka naprej zadnjikrat temu namreč ni bilo tako, upam pa, da bomo junija torej prišli do rezultata, pri katerem bomo lahko rekli, ja, države članice imajo zagotovljeno to zanesljivost oskrbe. Hvala lepa torej še enkrat in upam, da bo poročilo naletelo na večinsko podporo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To poročilo ima pozitivne plati, izpostavlja naprimer, potrebo potem, da smo avtonomni tudi tehnološko gledano na evropski ravni. Ampak zato bomo morali imeti tudi evropski obramni sistem. Zato pa bi morali imeti skupno vizijo glede tega vprašanja in dogovoriti bi se morali tudi o perspektivah in o tem, kaj sploh eh, naj bi branili. Ampak tega, te Evrope, evropske obrambe nimamo. To smo pazili tudi v trenutnih krizah. Nekakšne skupne vizije nimamo na tem področju zlasti. Um, velike države nimajo te skupne vizije. In kot drugo, to poročilo se moti. Eh, tam piše, da bo vse skupaj ceneje, zato ker bomo eh, mutualizirali, združevali vere. Uh, Rafal lahko primerjamo za Eurofa, Eurofighterem, naprimer. Francija je zgradila dober avion, dobro letalo, um, v nasprotnem primeru pa bi vse skupaj stalo veliko več. Če primerjamo naprimer Eurofighter in pa Rafal, vidimo, da gre za razmerja za ena, ena proti pet, o drugih uh, letalih sploh ne bi govorili, zato ker je razmerje 1 proti 40. Torej ne drži, da so zadeve cenejše samo zato, ker združujemo vire. Izkušnje nam reč kažejo to. Najlepša hvala. Gospa Gomeš. Še kdo želi besedo? Ne, potem pa gospa Gomeš. Želela bi se zahvaliti kolegom, ki so me um, seznanili s svojimi stališči in so podali komentarje. Gospa Luzink, nisem presenečena, da je vaša skupina predstavila alternativno poročilo. Lahko se bova strinjali o določenih točkah. Največje nestrinjene, ki ga imava, namreč zadeva to, da ne verjame v Evropo v, ki ima skupno obrambo. Moja skupina pa verjame, da potrebujemo Evropo skupno obrambno politiko. In mislimo, da bomo tako lahko dosegli sinergije in povečali strateško avtonomijo Evrope. Ne na negativen način, ampak tako, da bomo ukrepali, če bo potrebno ukrepati v skladu z našimi načeli in vrednotami. Verjamem v eh, Evropo s skupno obravno politiko, ki se bo držala naših eh, vrednot. In zato tudi se zauzemam za skupno zunanje varnostno politiko na sredozemlju. Eh, recimo taka Ehm, misija bi se morala boriti tudi, če se bori tudi v Indijskem oceanu. Zakaj jih ne bi mobilizirali tudi pri boju proti tihotapcem v sredozemlju? To je po mojem mnenju cilj in verjetno se v cilju strinjava. Morda se ne strinjava glede sredstev. Kljub temu pa se lahko strinjava tudi glede dejstva, da želimo več za naš denar, želimo boljšo transparentnost, želimo vedeti, kam gre denar. Sama ne verjamem, da denar, ki so ga države članice porabile za uh, jedrske zmogljivosti, uh, um, je učinkovito porabljen. Mislim, da to ni, nima odvračalnega učinka na splošno. Mislim, da bi to bolje upravili druge zmogljivosti. Vsekakor pa se ne strinjava na številnih točkah in to razumem. Zahvaljujem pa se ji za uh, vaše. Eh, komentarje. Gospod Butikov, zelo sem zadovoljna, da se tokrat lahko strinjava in za vaše eh, vsebinske pripombe lahko se ne strinjava glede določenih zadev, vendar pa vsi želimo več za svoj denar in razumem vas, ko pravite, da ni nobenega odnosa med denarjem in obrabnimi zmogljivostmi posamezne državami. Razumem vas in zato potrebujemo evropske strateško usmirjenost in zaradi tega je po mojem mnenju Evropska obrambna agencija tako pomembna, ki lahko, lahko Evropna, eh, Evropska obrambna agencija agencija nas lahko usmeri, kaj so tisti cilji in zmogljivosti, ki jih potrebujemo in morda te zmogljivosti ne ustrezajo posamezni vladi s svojim oskim pogledom. In ravno tako kibernetska varnost je zelo pomembna pri naši notranji varnosti, pa tudi v obramni politiki. In e, opazili smo, da še nimamo sredstev za boj proti temu in to je področje, na katerem bi morali ukrepati na evropski ravni. Potem pa še nasprotne dobave. E, tudi tukaj se zelo strinjava. Gospod e, Galer, hvala za vaše prispevke. Morda se ne strinjava glede mnogo stvari, vendar pa se glede temeljnih zadev strinjava. In tudi glede industrijske. Eh, podlage se strinjava. Če ne bomo tega naredili na evropski eh, ravni, potem verjetno tega sploh ne bomo naredili. Tukaj je kar nekaj temeljnih področji, kot je recimo kibernetska varnost in tako dalje. Vsi vemo, pred nekaj leti smo ugotovili, Da. Smo bili odvisni od ruskih uh, letal za, glede zmogljivosti uh, za našo skupno obrambno, varnostno in obrambno politiko. In to je področje, ker potrebujemo strateško avtonomijo. Gospod Schaffenhaus. Zelo sem zadovoljna, da se ne strinjate z vsem in da ste ga kritizirala, kritizirali, kaj ti ne bi želela, da bi se strinjali z mano. In ne strinja se seveda z vašim stališčem. Menim, da bi bilo dobro, v določenih primerjih, da je res, da skupna uporaba virov je včasih um, dražja, zaradi tega, ker se stvari ne naredijo prav. Torej, skupno uporabo virov um, včasih ne prihajamo do in ne prinese industrijskih učinkov. Majhni in srednja velika podjetja. vlagajo v recimo področje kibernetike in tam imajo zelo pomembno vlogo. Vendar pa je pomembno, kako zadevo upravljamo. Pomembno je seveda skupna uporaba virov, zato da zmanjšamo stroške in zato moramo strateško voditi Evropo skupno obramno politiko. Najlepša hvala in pričakujem glasovanje. Mač. Najlepša hvala. Sedaj pa, kolegi, imamo tri poročila, o katerih bomo glasovali. Začeli bomo z poročilom, o katerem smo pravkar razpravljali in to je poročilo gospe Ane Gomeš. Pripravite se za glasovanje, prosim. Utaknite svoje glasovalne kartice v režo, če ste vsi pripravljeni. med gospodom Preda ured. Torej, glasovali bomo poročilo Ane Gomeš. Imamo kompromisni predlog številka 1 za, proti, vzdržanje, sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 22 za, proti, zdržani, zavrnjen. 23 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 2 za, proti, zdržani, zavrnjen sprejet. Kompromisni predlog 3 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 49 za, proti, zdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis številka 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Triinšestdeset. 62, oprostite, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. Torej, drugi del predloga spremembe 62 glasujemo. čakamo. V redu. V redu, konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj imamo predlog spremembe 63 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis šest za, proti, zdržani, sprejet. 72 glasovanje po delih, prvi del, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. Kompromis 11. Za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 106. Za, um, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Preverjamo. 106. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Plus 1. Nekdo ni elektronsko dal svojega glasu. 107 za, proti, zdržani, zavrnjen. 108 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejet. 118 glasovanje po delih prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejet drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnje. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani zdržani, sprejet. Mm, preverjanje 124. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 25, 26 za, proti, zdržani, zavrnjen prehajamo na 27 za proti zdržani sprijet. 28 za proti aha, je umaknjen. 128 za proti zdržani zavrnjen. 129 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem uvodva izjava B, predlog spremem B1, za, proti, zavrnjen. 2 za, proti, zavrnjen. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Zavrnjen. Štiri. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Pet. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Šest. Za. Proti. Vzdržani. Sprijet. Kompromis deset. Za. Proti. Vzdržani. Sprijet. Štirinajst za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa končno glasovanje, glasujemo. Še. Konec glasovanja. Čestitam, gospa Gomeš gospa Lözing želi nekaj povedati. Izvolite. Govorili smo že o tem, vendar pa moram tukaj povedati, da bomo predložili tudi naše poročilo. Hvala. Okay, now we move to... Prehajamo na drugo poročilo. in sicer na poročilo Črnem morju. Te pripravljeni. Prihajamo na strateške vojaške razmere na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji. Začenjamo z kompromisom 6 za, proti, zdržani sprejet. 83 za, proti, zdržani, zavrnjen. Leto spremembe 85 za, proti, zdržani, zavrnjen. 87 za, proti, zdržani, zavrnjen. 88 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109 za, proti, vzdržani, sprejet. 111 v štirih delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjanje. Drugi del. Glasujemo. En glas preveč imamo od nepovezanih poslancev. Nekdo od nepovezanih poslancev ne sme glasovati. nekdo mora umakniti kartico. Vrzite kova, kovanec. Ne moramo glasovati, dokler je nekdo preveč. So. Okay, thank you very much. Uredu, najlepša hvala. zavrnjen. Tretji del za, proti, zdržani, sprejet. Četrti del za, proti, zdržani. Preveriti moramo. O četrtem delu glasujemo. Spet je en glas preveč. V redu. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 9. Ne, ne, oprostite. 112. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 118. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 115. Za. Proti vzdržani, zavrnjen. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 121, 122 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 124 za, proti, vzdržani. Ne, preverimo, ne vem. 124 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 125. Sto petindvajset za, proti, zdržani, zavrnjen. Sto šestindvajset za, proti, zdržani, zavrnjen. Sto sedemindvajset za, proti vzdržani zavrnjen. 129 za proti vzdržani zavrnjen. 128 za proti vzdržani sprejet. 130 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 10 za proti vzdržani sprejet. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 149 za, proti, 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 152 za, proti, vzdržani, preverjamo. 152 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ustni predlog spremembe poročevalca ki je omenjen na koncu, za sto dvainpetdeset ni bil sprejet. Torej moramo glasovati, kdo je za sto dvainpetdeset, za proti vzdržani uh, ustni amandman. Preverimo. 152. Ne, ne, ustni predlog spremembe, oprostite. Ustni predlog spremembe 1. Na koncu vašega glasovalnega seznama. Ga bom prebral. Obžaluje, da varnostno sodelovanje in pobude na Črne more Black Sea Forum, Black Sea Harmony, so zunanjemu svetu pokazale, da lahko prevzamejo odgovornost za svojo varnost in dodajemo, ohranjajo pa potencial za oživitev sodelovanja med temi državami. Torej vse to je trenutno ohromljeno. Torej, dodali smo potencial oživitve, možnost oživitve. To je to. Glasujemo za ustni predlog spremembe ene. Za. Glasujte. Konec glasovanja. Ne, še nekdo? Oret. Sprejet. Kompromis 12. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis 13. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis 14. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. 179 za, proti, zdržani, zavrnjen. 181 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 15 za, proti, zdržani, sprejet. 189 za, proti, zdržani, zavrnjen. 190 za za, proti, vzdržani, zavrnjen. 191 za, proti, vzdržani, sprejet. 192 za, ne, ne, ne, ne, ne, ne brezpredmeten. 196 za, proti, vzdržani, sprejet. Ne, preveriti moramo. 196 glasujemo. Spet imamo enega nepovezanega poslanca preveč. Konec glasovanja. Zavrnjen. 197 za, proti, vzdržani, sprejet. 198 je brezpredmeten kompromis, 16 za, proti zdržani, sprejet. 201 za, proti zdržani, zavrnjen. 209 za, proti zdržani, zavrnjen. 210 za, proti zdržani, zavrnjen. 211. 213 za, proti vzdržani, sprejet. 211, ne, brezpredmeten. 214 za, proti vzdržani, zavrnjen. 213. 215 za, proti, vzdržani sprejet. 216 za, proti, vzdržani sprejet. 217 za, proti, vzdržani sprejet. 218 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis 17 za, proti, kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet. 225 za, proti vzdržani zavrnjen. 227 za, proti vzdržani zavrnjen. 226 za, proti vzdržani sprejet. 228. 228 za, proti, vzdržani, sprejet. 229 za, proti, vzdržani, sprejet. 230 za, ne, brezpredmeten. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, sprejet. 238 za proti zdržani sprejet. 239-240 za proti zdržani zavrnjen. 244 za proti zdržani zavrnjen. 242 za proti zdržani zavrnjen. 243. 243 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejet. 245 za, proti vzdržani sprejet. 247 za, proti vzdržani zavrnjen. 248 za, proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 250 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 251 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ustni predlog spremembe 2. Nasprotujem ustnemu predlogu spremembe številka 2. Ustni predlog spremembe, um, torej to bom skušal utemeljiti. NATO ni nikoli imel uh, um, torej vojaške, vojaške prevlade na, čr, na Črnem morju in zato je ne more ohraniti in to je nonsens. In sem pro, tudi proti politiki, ki je izražena v tem ustnem uh, predlogu spremembe in zato smo proti temu in ne moremo o tem glasovati. Uh, jasno je, ne bomo glasovali o tem. Nadaljujemo. Uh, Če govorimo o prevladi NATO, v Črnem morju, seveda je to res. Ne morete biti proti, tega, ker ne morete eh, ne glasovati zaradi tega, ker nekdo reče, da je to vse narobe. Govorijo neumnosti, nesmiselnosti. Imamo stališče da lahko ustavimo glasovanje, če se vi strinjate ali ne, da lahko zavrnemo ustni predlog spremembe in na to se sklicujem. Kolikor bi se lahko eh, želel torej vključiti v razpravo, se moram žal ustaviti, potem pa moramo glasovati o originalnem besedilu. Ne? Ne, ne glasujemo sploh ne glasujemo. The original, the original text stays because... Prvotno besedilo se ohrani, kaj ti ustni predlog spremembe ni bil sprejet. V redu. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, zdržani, zavrnjen. 16 za, proti, zdržani, zavrnjen. 17 za, proti, zdržani, sprejet. 18 za, proti, zdržani, sprejet. 20 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, zdržani vzdržani in sprejet. Mm, predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 30 za, proti, zavrnjen. Za, 33 za, proti, zdržani, <laughs> zavrnjen. 34 za, proti, zdržani, zavrnjen. 35 za, proti, zdržani, zavrnjen. 32 za, proti, zdržani vzdržani. Glasujemo o 32. predlogu sprememb. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 36 za, proti, zdržani. Preverimo, glasujemo. Nekateri so očitno že utrujeni in ne morejo več dvigniti roke. Konec. Zavrnjen. 37. Za. Proti. Zdrževanje. Zavrnjen. 31. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 38. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani proti zdržani sprejet. 47. 4, 47 za, proti, zavrnjen. 46 za, proti, zdržani, zavrnjen. 48 je brezpredmeten, Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 66 za, proti vzdržani sprejet zavrnjen. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 2. Um, navedba 1 za, proti, zavrnjen. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4 za, proti, vzdržani proti, zdržani, sprejet. 5 za, proti, zdržani, zavrnjen. Devet za, proti, zdržani, preverjamo številko devet, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa se moramo vrniti, kajte očitno smo preskočili 194. predlog spremembe. Odstavek 15, to ni picula, 194. na deveti strani. V redu, za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa končno glasovanje. Bodite prijazni. Glasujemo, glasujemo seveda. Konec glasovanja. Hvala poročevalcu. <laughs> Thank you. Now we move to the last. Sedaj pa še zadnje poročilo. Osnutek menjenja gospoda Donžona. Ste vsi pripravljeni? Predlog spremembe 34-35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 pa imamo glasovanje v sklopu, v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Želite preveriti? Ne? Nekdo je utrujen in se želi malce pozabavati. Glasovanje v svežnju 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, glasujemo. Vote is Closed. Konec glasovanja. Ored. Sprejeto. Prehajamo na glasovanje svežno 12 za proti vzdržani, zavrnjen. 97 za, proti vzdržani, sprejeto. Glasovanje v svežnju 2 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti vzdržani, preverimo. 86. Konec glasovanja. Sprejet. 88 za, proti, zdržani, zavrnjen. 89 za, proti, zdržani, zavrnjen. 91 za, proti, zdržani, zavrnjen. svežen šest za proti preveriti moramo glasujemo konec glasovanja sprejeti 93 za, proti. Ali lahko nadaljujemo, gospod Butikofer? Moramo nadaljevati, oprostite. 93 za, proti, zdržani, zavrnjen. 94 za, proti, zdržani, sprejet. 95 za, proti, zdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 102 za, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104 za za, proti, zdržani, zavrnjen. Tretji svežen za, proti, zdržani, zavrnjen. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 129 za, proti, zdržani, zavrnjen. Štirinajst za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjanje. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj vam bom povedal standardni stavek. Če ne boste dvigali rok, ne bom nadaljeval. Prehajamo, da. Ne. 107, ker je bil sprejet. 107 za, proti, zdržan. 107, mislim. Še enkrat, ena nič sedem, 107 za, proti, zdržani, zavrnjen. Ja, ok, so we go to 59. Hajamo we... na 59. Za proti vzdržanji. Zavrnjen. Šest. Za proti vzdržanji. Sprejet. 107. Za proti vzdržanji. Zavrnjen. Preverjamo, glasujemo 108, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja, sprejeto. Prehajamo na 110 za. 108, 108. Za, proti. Zdržani. Zavrnjen. 110. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. 112. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 113. Za. Ne, ne. To je del svežnja 13. Ne. Torej svežen 13. Za. 113 proti, zdržani, zavrnjen. 143 za, proti, zdržani, zavrnjen. 145 za, proti, zdržani, zavrnjen. Zelo jasno je bilo, kolegi. 114 sedaj za, proti, zdržani, zavrnjen. 115 za, proti, zdržani, zavrnjen. 116 za, proti, zdržani, zavrnjen. 16 za, proti, zdržani, sprejet. 17 za, proti, zdržani, sprejet. 117, 118 za, proti, zdržani, zavrnjen. 120 za, proti, zdržani, zavrnjen zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 134, 135 za, proti vzdržani preverjamo. 134, 135 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 136 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti vzdržani zavrjeno. 39 za proti vzdržani zavrjeno. 40 za proti vzdržani sprejeto. 146 za proti vzdržani zavrjeno. 47 za proti vzdržani zavrnjeno, 48 za proti vzdržani zavrnjeno, 50 za, proti vzdržani. Zavrljeno. 51 za, proti vzdržani. Zavrljeno. 52 za, proti vzdržani. Zavrljeno. 24 za, proti vzdržani. Sprejeto. 53 za, proti vzdržani. Zavrljeno. 54 za, proti vzdržani proti vzdržani zavrnjeno, 55 za proti vzdržani zavrnjeno, 66 za proti vzdržani zavrnjeno, 67 za proti vzdržani zavrnjeno, 62 za proti vzdržani. Preverimo, preverimo 162. Glasujte, prosim. konec glasovanja, sprejeto. Gremo naprej. 68. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa v bloku za proti, zdržani, zavrnjeno. Dobro preverjamo blok 4. Konec glasovanja. Sprejeto. 63. Za proti zdržani. Preverimo. Preverjamo 63. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa v bloku številka 5 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, stržani, preverimo. Preverjamo 76, 176. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Glasujemo v bloku 8 za, proti, stržani, zavrnjeno blok 9 za proti zdržani zavrnjeno, blok 10 za proti zdržani zavrnjeno, preverimo blok 10. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto okrog deset sprejeto. Sto devetinsedemdeset pravijo za proti zdržanji. Preverimo. Devetinsedemdeset. 179. Konec glasovanja. Je zavrnjeno. 180 za, proti, zdržani. Sprejeto. 83. Ne, je brezpredmeten. 181 za, proti, vzdržani, preverimo. Pravim zato, ker ni bilo jasno. Tako da prosim, da je pristojen 81 elektronsko. Bomo videli potem, kako in kaj. 181 glasujte, prosim, elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto torej. Dobro, bom, po, bom počasnejši zdaj. Kaj se strinjate? Da, ne? Glejte. Medtem, ko se pogajamo, bi že odglasovali. 182 za, proti, zdržani, tako kot prej. Dobro, preverimo. 182 preverjamo. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Vidite, večina ista. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. 184 za, proti, vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. zdi se, da imamo tole mm, konstantno večino. 186 za, proti vzdržani sprejeto, 189 za, proti vzdržani. Ja, preverimo. Preverjamo 189. Glasujte. konec glasovanja zavrnjeno. 190 za. 190. Torej za 190 proti vzdržani sprejeta. Preverjamo 190. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. enainšestdeset za proti vzdržani zavrnjeno dvainšestdeset za proti vzdržani preverimo preverimo dvainšestdeset konec glasovanja. Zavrnjeno. 191 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 192 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Blok 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 195 za, proti, zdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. 196 za, proti. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 197 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 200 za, proti, preverimo 200, glasujte prosim, konec glasovanja, zavrnjeno. 201 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 202 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 203 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 204 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 207 za. Proti proti, vzdržani, zavarjena. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti, vzdržani. Preverimo. 208. Konec glasovanja. Sprejeto. 209 za proti državi zavrnjeno, 210 za proti zdržani zavrnjeno, 211 za proti zdržani zavrnjeno, 213 za proti zdržani zavrnjeno, 214 za proti. Preverimo 214. Glasujte, prosim. Vse vidite, da se spremenja. Konec glasovanja. Sprejeto. 214 torej. Dvesto petnajst za, proti, zdržani, zavrneno, dvesto šestnajst za, proti, zdržani zavrneno 217 za, proti, vzdržani. Zavrneno 218 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujte 218. Konec glasovanja. Zelo natesno. Preverimo še enkrat. Dobro, zavrnjeno. 219 za, proti, držani, zavrnjeno. 220 za, proti, držani, zavrnjeno. 291 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 222 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrno, 224 za, proti, vzdržani, zavrno, 225 za, proti, vzdržani, zavrno, amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 2, amandma 2 za, proti, torej proti. Dvojka, glasujemo o drugem amadmaju. Torej, amadma dve, za, proti, sprejeta. 37, za, proti, zdržani, zavrjeno. 38 za, proti, zdržani, zavrjeno. 39 za, proti, zdržani, zavrjeno. Dobro, preverjamo 39. Glasujte. Konec glasovanja. Torej, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti. Preverjamo 43 presujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 44 za. Hočete preveriti, Kastaldo? Dobro, za vas ni problema. 42 za. konec glasovanja. Sprejeto. Štiriinštirideset za, proti, zdržani, zavrljeno. Petinštirideset za, proti, zdržani, zavrljeno. Sedeminštirideset za, proti, zdržani, sprejeto. 46 ne glasujemo, 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 49 za, 49. Kaj hočete preverjati? 48, dobro, preverjamo 48, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Devetinštirideset. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Dvainpetdeset. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Triinpetdeset. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Sedeminpetdeset. Za proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 63 za, proti, vzdržani, preverimo, preverimo 63, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 69 za, proti, zdržani, zavrneno. 70 za, proti, zdržani, zavrneno. 71 za, proti, zdržani, zavrneno. 72 za, proti, zdržani, zavrneno. 73 za, proti, zdržani, sprejeto. 74 za, proti, zdržani, sprejeto. 75, 76 za, proti, zdržani, zavrneno, 77 za, proti, zdržani. Mislim, da zavrneno, ampak preverimo. Preverimo 77. Konec glasovanja. Zavrneno. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ja, 36 preverjamo, amendma 36 preverjamo. Glasujte, prosim. To je zadnji amandma, 36. Amandma 36, zadnji amandma. Konec glasovanja. Zavrnjeno. To je pa elektronsko glasovanje o celotnem eh, mnenju. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Čestitke, Erno. Dame in gospodje, jutri začenjamo zgodaj ob pol devetih. Ob pol devetih. Ja, žal, bi si želel, da bi bilo drugače, ampak ne gre. Ob pol devetih. Hvala, lep pozdrav in hvala za sodelovanje danes.